o besedilu bomo glasovali jutri. Sedaj pa napoved. Po 216. členu četrtem odstavku poslovnika vas eh, obveščam, da nismo dobili eh, besedila, ki je bilo napovedano včeraj in sicer, da bi o tem glasoval, oziroma da, da, eh, da ni bilo sprememb na včerajšnji zapisnik in je zato sprejet.